Hvala. Mogoče ste presenečeni, ker vidite mene tu eh, v funkciji predsedstva, ampak gospa Grislja danes popovdan ne more priti na sejo in nihče od podpredsednikov ni bil na razpolago pred četrto uro. Gospod Bon je rekel, da bo prišel približno ob štirih. Zato je v mojo čast, da lahko nakratko predsedujem na tej seji. In tudi zato, ker sem očitno. Um, tisti član odbora z najdaljšim, z najdaljšim stažem. Kaj ti že od 1999. leta sem član tega odbora. Začinjamo sejo ob 16. uri, pa bo potem prevzel predsedovanje Derek. Prva točka je sprijetje dnevnega reda. Osnutek dnevnega reda ste prejeli 21.2. ali ima kdo kakšno pripombo? Ne, s tem je dnevni red sprijet. v novicah, kont news, eh, tudi piše, kateri jeziki so danes na razpolago, razen tega poteka seja, se prenaša po spletu, tako kot je to običajno. Potem tretja točka sprejetje zapisnikov sej 11. januarja in 18. januarja. Če do konca ti seje ne bo pripomp na eh, ta zapisnika, zapisnika veljata za sprijeta. In sedaj sledi prva pomembna točka današnje seje, četrta točka, razrešnica 2016. In predvidena je izmenjava mnen s predsedstvom sveta. Predsrčno pozdravljamo Marinilo Petrovo, ki je namestnica bolgarskega ministra za finance. Se pravi, da tu zastopa bolgarsko vlado. Danes gre za priporočila sveta v zvezi z razrišnico 2016. Prisrčno dobrodošla, gospa namestnica ministra. Takoj boste dobili besedo za uvod in potem sledi razprava. Gospa Petrova, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se opravičujem za grozen glas. Dragi poslanci, drage poslanke, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da lahko danes pregovorim v tem odboru in da vam predstavim priporočila sveta v zvezi z razrešnico komisiji za izvrševanje proračuna za leto 2016, tako kot to predvideva 319. člen pogodbe. Svet eh, eh, pripisuje razrešnicam veliko, eh, velik pomen. Denar je treba uporabiti biti v skladu s pravili in razen tega mora to potegati v okviru dobrega finančnega poslovodanja. Um, Gre torej za razrešnico dva, za proračun 2016 in priporočila smo sprejeli v svetu 20. februarja in enako tudi za izvajalske agencije in za skupna podjetja. V svetu smo ugotovili določene elemente, ki naj bi jih vsi akterji izvedli brez odlašanja. Na eni strani Svet pozdravlja, da v prvič eh, odkar računsko sodišče zagotavlja izjavo zanesljivosti 1994, je prišlo eh, do mnenja s pridržkom na mesto negativnega mnenja. Razen tega eh, cenimo tudi zmanjšanja števila napak eh, v primerjavi z lanskimi leti, kar ugotavlja računsko sodišče. Na drugi strani pa je obžalovanja vredno, da je skupna ocena stopnje napak um, je 1,9 odstotka oziroma je še vedno nad um, dvema odstotkoma in zato si želimo izboljšanje finančnega upravljanja in tudi kar zadeva skupno oceno, ocenjeno stopnjo napak na vseh političnih področjih. Treba je seveda priznati, kar je že bilo doseženo in v tem kontekstu svet eh, pozdravlja prizadevanja in ukrepanje komisije in držav članic. Pozitivno je, da. Um, um, neposredne podpore in plačila za trg niso bile omenjene, om, omejena, kajti to uh, je eh, tri četrtine izdatkov iz tega razdelka, vendar tudi tu nas še čaka delo. Svet eh, poziva tako komisijo kot tudi države članice, da izvajajo eh, priporočila sveta in razen tega poziva države članice, da nadaljujejo sodelovati s komisijo in da se osredotočijo na vedno večjo kakovost in ne toliko na eh, kvantitiv um, torej, um, pregledov na prvi ravni oziroma na, na prvi stopni, tako da bi zmanjšali število napak. Um, seveda pa eh, kompleksnost eh, včasih tirja tudi visoke stroške in zato je treba najti ravnovesje med um, nadzorom nad eh, stroški in um, napakami. In treba je tudi eh, povdariti, da je prevencija vedno boljša kot korekcija in zato mora komisija uporabiti preventivne ukrepe, kot so prekinitev ali odlog plačila in vedno v skladu s pravili. In svet tudi povdarja, da je potreba spoštovati in izvajati izterjave in popravke v skladu s pravili, da bi zaščitili s tem proračun EU. V tem E, e, e, in svet um, obžaluje, da um, ne uporabljajo vsi akterji um, dovolj informacij za preprečitev takih napak, kajti tako bi lahko zmanjšali to ocenjeno stopnjo napak in jo tudi približali pragu pomembnosti. Kar zadeva varnost in državljanstvo, svet pozdravlja dejstvo, da je prvič eh, sodišče vključilo v letno poročilo posebno poglavje o teh politikah. To spodbuja. Um, oziroma spodbujamo računsko sodišče, da še naprej deluje tudi na tem področju in da tudi pripravi priporočila za naslednja leta. Svet poudarja, da so izdatki na tem področju se v zadnjih letih povečali, predvsem eh, pri politikah povezanimi s migracijami. In zato je čas zrel, da se poveča intenzivnost revizij. Želim predlagati poslankam in poslancem, da eh, želimo, da eh, računsko sodišče globre preizkuje ta razdelek. In razen tega morajo države članice tudi tudi storiti nekaj proti pomankljivostim, ki so bile ugotovljene na področju migracij in varnosti. In sedaj eh, eh, proračunsko in finančno upravljanje in m, mm, eh, predvidljivost. Um, Preuzete obveznosti in plačila so se povečale 2016 in svet to priznava. Treba je povedati, da se bo pritisk na izplačila lahko še povečal v naslednjih letih in zato se komisijo poziva, eh, da poskrbi za to, da ne pride do um, um, torej da bo zagotovljena pokritost um, izplačila um, denarja za prevzete obveznosti in treba je zagotoviti tudi ravnovesje med prevzetimi obveznostmi in plačili. Um, in razen tega je, gre tudi za finančno izpostavljenost um, EU, um, kar zadeva pravne odgovornosti in zato pozivamo komisijo, da spremlja vsa finančna tveganja v zvezi s tem. In razen tega pozivamo komisijo, da poveča preglednost, poenostavnost in tudi odgovornost eh, vseh delov proračuna. In še nekaj o smotrnosti. Eh, doseganje Eh, rezultatov in učinkovitosti velikega pomena predvsem v kontekstu proračunske discipline in pomankanja sredstev. Svet um, um, ceni uh, opravljeno delo strani računskega sodišča in menimo, da je to pomemben del pri ugotavljanju eh, finančnega stanja v EU. In zato naj računsko sodišče um, posvet, posveti še večjo pozornost smotrnosti odhodkov v prihodnih poročilih. Torej gre tudi za poenostavitev poročanja o smotrnosti, eh, gre za koherentnost ciljev in za kazalnike, ki so že vključeni v programe in um, svet spodbuja komisijo, da izboljšuje uh, um, poročanje o smr smotrnosti predvsem uh, z večjo kakovostjo informacij in razen tega naj bi poročila bila tudi berljiva. To naj bi lažje eh, eh, to naj bi omogočalo lažjo oceno učinkovitosti preteklih programov in iz tega bi se lahko učili tudi za prihodnost in da bi videli, kje je prišlo do pomankljivosti, kje so pasti. Uh, svet povdarja, da eh, okvir smotrnosti mora upoštevati tudi eh, ravnovesje med eh, stroški in koristmi. Eh, kazalniki naj zagotovijo zbiranje relevantnih podatkov, preprečijo pa naj eh, bi pretirano birokracijo. Vse to je treba poenostaviti in eh, če je možno tudi um, z, um, zmanjšati. Gospe in gospodje, moramo ob koncu pozoriti, da ocenjena stopnja napak ni um, posledica goljufi. Um, pritisk na um, proračun Evropske unije in države članice je vedno večji in zato moramo skrbeti za dobro upravljanje teh skladov, predvsem tudi dolgoročno. Treba je uporabiti denar EU za to, da se dosežejo rezultati, ki jih ne bi bilo možno doseči z drugimi sredstvi. Moramo poslati jasen signal evropskim državljanom in davkoplačevalcem, da se uporabljajo sredstva EU na odgovoren um, način. Hvala lepa za vašo pozornost. Over. Bedankt voor uw inleiding. Voilà, za ta uvod. <clears throat> Vidim dve prijavi za razpravo. Gospod Čekovski in gospod Cervama, ali želi še kdo besedo? Še kdo, prosim. Hvala lepa. Eh, Hvala pravzaprav dobi besedo koordinator. Ampak, gospod predsedujoči, naredili ste mi veliko veselje, da ste meni kot prvemu dali besedo. V eh, tem eh, uvodu ste povedali, da naj bi povečali število kazalnikov. Vendar, eh, v odboru se soočamo s tem, da je pogosto preveč programov, malo pa učinkovitih. Želeli bi si več, manj programov, ki bi jih lahko bolje nadzirali. Pred kratkim smo se ukvarjali s posebnim poročilom v zvezi z uh, zeleno komponento. Um, zelene, zelenitev, to je paradni primer za to, da nekaj, kar je bilo mišljeno dobro, ne vodi do želenega rezultata. Zato bi bili za to, če bi svet bolj se posvetil temu vprašanju in če bi eh, svet bolj podprl Evropski parlament tam, kjer del, stvari ne delujejo, potem moramo delovati skupaj in to spremeniti. Ne moremo pa dovoliti, da se stvari kar tako nadaljujejo. Govorili ste o stopnji napak in o kazalnikih. Stopnja napaka za me ni tako pomembna. Mnogi govorijo o stopnji napake, ampak kaj je pravzaprav stopnja napake? Stopnja napake je vendarle odvisna od tega, ali je država članica, pripravljena javiti ti napake Brusl, v Bruslju ali ne. Če sprejmete neko odločitev v Bolgariji in sicer, da želite na vzven zgledati zelo lepo, potem ne boste javljali teh napak in Bruselj sploh nič ne bo zvedel o napakah, eh, do katerih je prišlo v Bolgariji. Zato je to vedno odvisno eh, tudi od eh, drže od stališča države članice do tega vprašanja. E, nekatere države imajo velike težave z evropskimi projekti, čeprav imajo veliko nižjo stopnjo napake kot, so, kot naprimer Češka, Bolgarija ali Romunija. Zato bi morali izbrati enotni pristop eh, pri tej temi in razen tega bi se zelo veselil eh, če bi tudi Bolgarija prispevala k temu in eh, predsednik vlade je to obljubil. Po našem mnenju eh, je treba poenostaviti delo, racionalizirati delo in narediti delo bolj učinkovito. To bi bilo korisno. V EU je mnogi, mnogo držav, tudi močne države, ki eh, pravijo, da se moramo ukvarjati s primiri goljufi. Gre naprimer za poročile, poročila Olofa, kjer gre za to, ali naj se poročilo objavi ali ne. V, na češkem smo imeli tak primer. Šlo je za to, ali naj eh, poročilo objavimo pred eh, volitvami ali po volitvah. Mislim, da mora biti pristop drugačen. Da, ne sme biti pomembno, ali so v neki, neki državi volitve ali ne. Temveč potrebujemo enoten pristop in uh, te zadeve je treba objaviti. Hvala, da ste eh, prišli uh, na obisk v ta odbor. Mi smo zelo odkriti, pogosto kritiziramo, ampak to je seveda del našega dela. Hvala lepa. Gospod Sarvama. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Zač, zač, želim začeti. Na drugi strani pa to naj ne bi bilo nekaj tako izrednega. Vendar želim se res zahvaliti bolgarskemu predsedstvu za prisotnost. To je za nas pomembno in to mm, jemnemo zelo resno. Mi smo za. Uh, načelo, za os, načelo na osnovi tveganja za boljšo eh, učinkovitost proračuna za finančne popravke, eh, tudi za večjo preglednost, eh, za poenostavitve, <clears throat> torej tudi zato, da z akademskega vidika to mogoče ni pravi čas, ne morem pa mimo tega. Vsi seveda razmišljamo o večletnem finančnem okviru po Brexitu. Vidika sveta. Kje smo, kako daleč smo? Ne pričakujem, da boste povedali celo resni, resnico, ampak želim vprašati tako. Če ni nekega odprtega duha, kako lastni viri, ali smo odprti za to, če ne, veste, da so pred. Um, um, je zelo odločen, kar zadeva večletni finančni okvir po letu 2020. V odboru smo glasovali eh, v prejšnjem tednu na plenarnem zasedanju, pa bomo glasovali o tem v marcu. Zato bi bilo. Uh, v velikih linijah ehm, večletnega finančnega okvira. Hvala. No, večletni finančni okvir se nas tiče vseh, gospa Karpel hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti ministrici <clears throat> za uh, izjave. Torej, jaz sem poročevalka za razrešnico za preostalo stopno napake 1,7 odstotka, kar je um, pod dvima odstotkoma in to je seveda razveseljivo. In je izjavo o zanesljivosti podal, tudi kar zadeva zakonitost in pravilnost. Eh, transakcij. 2016 je prišlo do zmanjšanja odhodkov za 3,3 odstotka. Um, v celoti podpišem to, kar ste povedali in sicer, da glede projektov in financiranja projektov moramo kot Evropska unija um, biti pozorni na dodano vrednost s financiranjem EU in da moramo upoštevati načela boljše zakonodaje, tako da bi uh, Eh, dobro strukturirali projekte agencije in jih prilagodili eh, aktualnim danostim. Skupaj s poročevalci v senci bom sprijela vaša priporočila v zvezi z Evropskim razvojnim skladom. Eh, um, rok za predloge sprememb je 1. marec, ampak um, zdi se mi, da ste z našim poročilom itak že kar zadovoljni, na vsak način pa bomo upoštevali v tem poročilu tudi še vaša priporočila. Hvala lepa in sedaj bo na vrsti, je na vrsti gospod, no, gospod Novakov. Hvala. Modilu pri tem dosjeju. <clears throat> želim s, um, Je slon v tej dvorani in ta slon bo prišel čez dva meseca z naslednjim predlogom večletnega finančnega okvira. Um, nekaj dni po um, um, torej, treba je eh, zagotoviti dobra pravila, kako investirati. O enotnem priročniku, o poenostavljenih eh, eh, stroškovnih opcijah, da bi zmanjšali stopnjo napake, predvsem, ko gli za kohezijsko politiko. Tudi se želim zahvaliti eh, namestnici ministra, gospi Petrovi, za to, da vodite razpravo o razrešnici eh, 2016 z nami. Sem poročevalec za razrešnico eh, proračuna komisija. Vaša pozitivna ocena <clears throat> mm, je v bistvu enaka naši oceni. Eh, Ampak kako je potekala razprava v svetu? Prejšnji teden sta nam poslala dva finančna ministra pismo in sicer iz Nizozemske in Švedske, ki sta opozorila eh, na to, da sta glasovala drugače in eh, se um, obžalujete, da se ne spoštujejo pravila in da je stopnja napake veliko previsoka, čeprav ugotavljamo, da eh, se ta stopnja v zadnjih letih zmanjšuje in ki si želijo proračun, ki bo bolj usmerjen v smotrnost, kar je sicer tudi naš cilj. In da se ugotovi, kakšni cilji so bili doseženi s ukrepi. Kako pa vi ocenjujete te očitke, ki ste ju izrazili dve državi članici? um, ki so usmerjeni proti strukturnim skladom, skladom sicer ne ekspresis verbis, ampak prikrito, kaj, kaj ti številke, ki so omenjene v teh pismih, so povezane s strukturnimi skladi. O kmetijstvu, na primer, sploh ni govora, čeprav menim, da je tam potreba po reformah velika, kar zadeva plačila vendar je treba žal obžalovati, da pri uporabi strukturnih skladov v mnogih državah prihaja do velikih zamud, kar zadeva tekoče programsko obdobje. In bodo v nekaterih državah potrebni napori za to, da se dosežejo cilji iz operativnih programov kolegice in kolegi so že govorili o tem, da želimo govoriti predvsem o tem, kako naj bi v prihodnje oblikovali evropski proračun in finančni okvir. In želje, to, kar eh, si želimo od proračuna, so ponav, to je ponavadi več kot to, kar je možno zagotoviti in zato obstaja skrb, da eh, bo do kohezijski sklad in strukturni skladi eh, tisti skladi, ki bodo najbolj trpili zaradi tega. To pa s tem se ne strinjamo, kajti kohezijska politika je pomemben stebr in povezuje um, več evropskih politik od regionalne ravni do ravni EU in tudi, če ni bil dosečen eh, prak pomembnosti dveh odstotkov, je prišlo tudi tu v preteklosti do izboljšav. In v državah članicah so sredstva iz strukturnih skladov uporabili za pomembne naložbe, za ustvarjanje delovnih mest in rast in za premagovanje z drugimi in malo nadlegujeta drugim. Rockwella, tudi sam sem se postavil na seznam govornikov, gospa Petrova, imam nujno vtis, da svet pri tej točki postopa zelo rutinsko. Različna besedila, o so kakšne težave ali ne. Ko se v parlamentu ukvarjamo z razrešnico agencij, um, imamo povabljene goste iz agencij o morebitnih napakah pri javnih naročilih, pri razpisih. Torej, kako to poteka, ta vaja, ali je to ora sodeluje pri tem in vsi vam želijo postaviti vprašanje v zvezi z razrešnico parlamenta za svet. <clears throat> Ves bil je sporočevalec za to temo in takrat smo pripravili neuradni dokument in v tem neuradnem dokumentu smo tematizirali odnose med, parlament, med parlamentom in svetom in tudi izmenjavo dokumentacij in eh, ta dokument smo posredovali svetu in upali smo, da bo prišlo do dogovora, tako da bo letos lahko prišlo do normalnega postopka razrešnice, vendar se ni nič zgodilo. Zato vas sprašujem, kako pa si predstavljate nadaljni časovni potek? Kdaj bo svet govorili kot. Um, odrasla inštitucija. In razen tega sem si ogledal tudi vaš dokument o razrešnici komisiji in pridružujem se temu, kar je povedal gospod Ciljar. V enem dokumentu dve državi članici in sicer Nizozemska in Švedska spiše, <clears throat> eh, niste zadovoljni, ne morete biti zadovoljni z marginalnimi izboljšavami pri stopni napake in če to potem primerjamo z letnim poročilom računskega sodišča, pri čemer računsko sodišče že 3-4 leta ugotavlja, da mnogo v državah članicah in vidno eh, se sliši, da naj bi te napake bile znane državam članicam in s tem so države članice so odgovorne za visoko stopnjo napake in zato se sprašujem, kdaj pa bo končno prišlo do razprave med finančnimi ministri v svetu, da se zagotovo svet eh, resno razpravlja o tem in nazadnje še naslednje. V okviru Evropskega parlamenta, v Evropskem parlamentu trenutno delamo na tem, da bi pospešili postopke razrešnice. Trenutno je to postopek N plus 2. Trenutno eh, delamo na tem, da bi pospešili postopke razrešnice. Trenutno je to postopek N plus 2. To bi vodilo v večjo preglednost in učinkovitost. V našem odboru smo razpravljali o tem in o tem tudi poročali računskemu slitno poročilo pripravilo prej. Prej so to poročilo priloži, predložili v novembru, zadnjič pa že v septembru. Razen tega želi računsko sodišče um, <clears throat> um, podati priporočila že oktobra in ne šele novembra. In zato želimo sliš, slišati, ali je tudi svet pripravljen uh, poskrbiti za to, da bi pospešili besedo, drugače pa dobi eh, besedo spet eh, gospa Petrova in jo prosim, da odgovori na vsa postavljena vprašanja. Uh, Hvala lepa za izraženo zanimanje. Hvala tudi za mnoga vprašanja, ki niso prav preprosta. Skušala bom odgovoriti cej nad dvoodstotnim pragom, zlasti to velja za kohezijsko politiko, pa tudi za razvoj podeželja, če spustimo direktna neposredna plačila. Vedeti pa moramo, da smo se v zadnjih letih na teh področjih politike izboljšali. Torej, tega ne smemo zanemariti. Prišlo je do izboljšanja. Svet se je zaveda, da imajo revizijski organi v državah kakovosti in pa rokov. Tudi same agencije skušajo racionalizirati svoje tokove, ampak za nje je včasih to enostavno prehudo. Imamo še posebej velike težave s pravili, kot jih imamo. Torej potrebujemo boljše načrtovanje, zmanjševanje uh, birokratske obremenjenosti. Ja, hvala lepa. Vem. To sem rekel danes. Lahko pa pregledate stopnje eh, napak, ki so sporočene iz različnih držav. Sami to pregledujemo zadnji, zadnje štiri leta in eh, dosti krat se kar nasmejim, ko ko ugotavljam, da nekatere države res imajo hude težave, hkrati pa je njihova stopnja napake zelo nizka. Tudi postopek poročanja, bodi si sodišču ali pa komisiji, je včasih nekoliko smešen. Tudi sami lahko to pogledate. mogoče bi lahko preučili, eh, če lahko najdemo boljšo rešitev. Hvala lepa. Glede same uspešnosti, glede uh, smotrnosti in rezultatov, to je povezano tudi z vprašanjem gospoda Novakova, ali ne se bolj osredotočimo na smotrnost, kot pa na napake. No, kot sem povedala že prej, svet pozdravlja delo upravljeno eh, na področju ocenjevanja smotrnosti. V letnih poročilih želimo vzpostaviti trden okvir eh, uspešnosti in s tem bomo prispevali tudi eh, k ustreznemu upravljanju sredstev Evropske unije. Na ta način bomo zagotovili tudi boljše delovanje programov in boljši izkoristek sredstev iz finančnega okvira. Svet pripravlja tudi priporočila o racionalizaciji poročanja. Seveda pa mora biti vse skupaj um, narejeno na uravnotežen način. Vsi kazalniki, ki jih uporabljamo, ne smijo povzročiti večje uh, administrativne obremenitve, odraziti morajo ustrezno stopnjo napake, uh, uspešnost porabo proračuna in tako naprej. Potem vprašanje glede naslednjega večletnega finančnega načrta. Kot veste, še vedno nimamo predloga komisije. Trenutno vemo le, kakšne so razprave. Če bo komisija v eh, drugi polovici maja pripravila predlog, potem eh, se mi lahko lotimo naslednjega eh, koraka pojasnevanja tako da na ta način enostavno tudi poenostavimo um, delo avstrijske. Nam ničesar ne boste dali na mizo, niti milimetrčka nam ne boste razkrili. Mikrofon. Sprašujem se, ali to pomeni, da nam ne boste razkrili niti drobcene informacije. Ali želite, da podam stališče predsedstva? No, lahko se držim smernic, ki so jih dali vodje držav in vlad. No, z vidika predsedstva je tako. Pomembno je, da se najprej pogovarjamo o prednostnih nalogah politike. Pomembno je ugotoviti, kako eh, se proračun Evropske unije eh, umesti. Uh, v izvanje eh, najpomembnejših javnih funkcij. No, zdaj pa razumem, kako bi moral formulirati vprašanje. Ga bom preformuliral. Ali menite kot predsedstvo, da se moramo najprej pogovarjati o dejanskih prioritetah, torej o tem, kaj mora biti Evropska unija sposobna narediti in šele potem se lahko pogovarjamo, koliko bo nekaj stalo. Najprej prioritete. Eh, kaj so pa naloge in pa izzivi, s katerimi se moramo biti sposobni, pomembne. No, ampak sama delam na finančnem področju in mi se vedno držimo tudi proračunskih omejitev, tako da se ne moramo enostavno zalotiti prednostnih nalog, kot ste predlagali. Pogovarjati se moramo o pozitivnih, pa tudi o negativnih prioritetah. Prioritete so v prvi fazi pomembne, ampak moramo se zavedati določenih proračunskih omejitev. Pa tudi časovne omejitve so tu držav in če si pogledam, kakšno je bilo poročanje po vrhu in če se najprej želimo pogovarjati o prioritetah in ne o denarju, eh, potem se bojim, da v dveh letih še vedno ne bomo prišli naprej. Eh, tako kot eh, se posamezna mnenja med seboj razlikujejo, približno finančne možnosti, da bi potem lahko izoblikovali prioritete. Ampak zdi se mi, da se to potiska nekam v stran. Proračun EU se večinoma financira iz prispevkov držav članic, eh, to bi eh, BDP-ja ali pa so vendarle pripravljene nekoliko več prispevati v proračun, če naj bi ostalo pri potem, eh, eh, potem, če naj bi bili prispevki za evropski proračun čim manjši, potem se bo to odražalo tudi na prioritetah. Eh, pretekli teden ni ponudil veliko upanja in imate smolo, da predsedujete in da vse skupaj držite skupaj, povzemate. Zato bi bilo zelo pomembno, če bi slišali vaš glas, ali ste pripravljeni med vašim predsedovanjem, ki bo trajalo še nekaj mesec, tudi mandatno obdobje komisije, dosegli rezultat. Če se to namreč ne bi zgodilo, eh, potem smo že preko volitev v Evropski parlament, potem je nova komisija, nekaj časa traja, da bo operativna, potem imamo že leto 2021-2022 in eh, komisija vsaj je obljubila, da bo še maja predložila svoj predlog, to je še v času vašega predsedovanja. In potem mislim, da bi kolegice in kolege v svetu morali eh, spomniti na to, da moramo postati operativni, da so potrebni tudi kompromisi na osnovi razpoložljivega tega, kar države članice želijo prispevati in da se na tej osnovi določijo prioritete, kajti tako velike stvari eh, sploh niso vprašanje, koliko bo dobilo kmetijstvo, koliko za kohezijsko politiko, eh, potem strukturna politika eh, za vse regije, ali bomo za migracije dobili posebno proračunsko linijo, kaj pa razvojna politika, koliko nam je vredno raziskovanje. Na vsa ta vprašanja je potrebno najti odgovore, ampak kot že rečeno, ne smemo si pustiti preveč časa, časa, roke sem že navedel in mislim, da bi morala ambicija biti, da bi do aprila naslednjega leta dobili rezultate. Eh, in mislim, da je vaše predsedovanje tu zelo pomembno. Um, thank you again for, for this intervention. Hvala še enkrat. Our presidency is the first on Naše predsedstvo je prvo v vrsti treh predsedstv, ki se bodo ukvarjala z večletnim finančnim okvirom, če želimo biti dovolj ambiciozni, da končamo pogajanja pred koncem mandata parlamenta. No, predlog pride konec našega predsedovanja, tako da lahko zdaj le nekako upravljamo to fazo, pojasnjevanja. Avstrijsko predsedstvo pa bo začelo razpravo o vsebini, začelo bo tudi dejanska pogajanja. Sodelujemo, intenzivno sodelujemo tudi s kolegi iz avstrijskega in pa romunskega eh, predsedstva. Smo v tesnih slikih. Lahko smo sicer ambiciozni, ampak če druge države niso pripravljene biti ambiciozne, potem se moramo tudi mi prilagoditi. Pred nami je še mesec in pol in, eh, in vlajate že pogovarjali, pogovarjali so se o prioritetah, o zgornjih mejah celotnega zneska eh, eh, večletnega finančnega okvira, pogovarjali pa so se tudi o pravi časovnici, Stališča so se sicer razlikovala. Ne moremo prioritete, recimo, ko gre za migracije, za varnost, za kohezijo. Tudi, če pride do rezov eh, na področju kmetijske politike, lahko na koncu še vedno dobimo više ravni potrošnje. Tako da se moramo o tem verjetno pogovarjati usporedno, če že ne gre eno. Gremo zdaj še na druga vprašanja, gospa kapelj, je imela eno vprašanje. Um, Kar vzemite si čas. Uh, uh, Gospod Celer, torej Švedska in Nizozemska sta zapisali, da postavljata zmanjšanje in pa pozitiven razvoj uh, pri stopni napake, ampak menita, da še vedno to ne zadošča, da bi se lahko strinjali s priporočilom. Vso pravico ima ta, no svet to sprejema, ampak eh, v bistvu gre za večino v svetu, ki je bila dosežena pri glasovanju. Če ga dela držav. Ja. Kako pa je bilo z drugimi državami članicami? Ali ni bilo neke prave razprave v okviru svetu? Stas, Mr. Stas, you had On three the questions. earlier discharge, yes? Yeah, the early discharge, the, yeah. The final. Koordinacije začnemo z nacionalnim poročanjem in poročila gredo potem eh, v Evropsko računsko sodišče, to se pripravi, pripravi eh, svoje stališče, na koncu je razprava v svetu, pripravijo se priporočila in tako naprej. Zato je zelo težko stvari premakniti naprej. Z svetom, rekli ste, da ste poslali neuradni dokument, uh, ta je bil predstavljen na koreperju. Koreper je potem dal mandat delovnim skupinam v svetu, da preučijo, bo parlament dobil odgovor. On, on, uh, on the, the Toliko glede tega vprašanja. Koliko časa pa bo to trajalo? No, ne vem čim prej. Trenutno interno v delovnih skupinah o tem še razi agenciji. Ja, omenil sem Olafovo preiskavo v primeru agencije EASO. Verjetno bi morali začeti s predpostavko, da Olaf. Verjetno bi morali začeti s predpostavko, da da. Olaf, agencija še vedno preizkuje in da še ni nekih trdnih zaključkov. Potem, ko bo Olaf končal preiskavo, ko bo pripravil zaključke, bo svet preučil ali bo to in kako bo to vplivalo na svetovo stališče v agenciji. Takrat lahko pride potem do popravka mnenja, ampak eh, nobenega razloga ni, da bi postopili obratno. Glede agencij se svet opre na dokumente, ki so opredeljene v finančnih uredbah. To so torej uh, ugotovitve Evropskega računskega sodišča, oprema pa se tudi na druga specifična poročila seveda upoštevamo tudi ugotovitve Olafa. In to je načelo, po katerem se ravna svet. Tega ne moramo zdaj opredeliti kot nek formalen ali neformalen pristop. Doslej upravljeno delo je bilo tako, da nismo posebej obravnavali posamičnih agencij. Gospa Kapel je še sprašvala o EDF. Pa gospod Novakovski je še imel eno vprašanje. Gospod Celer se želi oglasiti. Izvolite. Mr. Celer. Gospod Celer. Gospa namestnica ministra, vem, da ste napačna oseba, na katero to sedaj naslavljam. Vem, da imate zelo pozitiven odnos do pravico odločanja parlamenta. In to ne samo osebno, pa in to je mogoče z ureditvijo rokov zelo lepo napraviti. E, do 2019, do volitev v parlament, ne bo rezultatov, potem ko se enim glasom e, in to bo prav gotovo veljalo tudi za bodoči parlament. In člani sveta, se povejte jim, da parlament namerava izvajati svoje pravice. Hvala. Yes, Hvala lepa. Povejte jim, da parlament namerava izvajati svoje pravice. Hvala. Yes, Hvala lepa. Zabeleženo. Vaše sporočilo bom posredovala svojim kolegom. V zvezi čen. razrešnica v zvezi s tem pomeni eh, drugo vrsto delovnega toka sveta, tako da težko odgovorim na to vprašanje. No, potem pa še zadnje vprašanje gospoda Novakova. Eh, z uspešnostjo, kot pa stopnjami napak, spet gre tukaj za vprašanje poenostavitve in pa vprašanje procesa, ki je vreden zaupanja. Težko govorim zdaj o stališčih držav, kot sta Švedska in Nizozemska. Ehm, Tudi sam sem postavil vprašanje in sicer glede na dejstvo, da sedaj že nekaj let računsko sodišče v letnem poročilu pravi, da države članice vedo oziroma bi morale vedeti, da obstajajo napake in nepravilnosti. In moje vprašanje je naslednje ali o tem poteka kakšna intenzivna debata v svetu med 27 in 28 finančnimi ministri z eh, ciljem, kako eh, to izboljšati, kako poskrbeti za to, da bo več eh, lastne odgovornosti v okviru pravnih organov držav članic in da bi se izognili takšnim pritožbam računskega sodišča v bodoče. Ja, spet gre za vprašanje pravilnega poročanja držav članic, gre tudi za ustrezno identifikacijo. Niso uh, ustrezno obvestile komisije o teh napakah v zvezi z odhodki. Ik kijk nog eventjes rond in de zaal. Er is nog één woordmelding nu. Ja, sedaj še enkrat uh, pogledam malo na okrog. Gospod Celer se In sicer je to vezano na dogovor iz Kotonuja, ta se bo iztekel leta 2020 in, tudi, in Evropski parlament zahteva, da Evropski razvojni sklad, eh, ki je sedaj eh, kot posebni proračun, ki polni skrbniške sklade, ki so bili zasnovani za pomoč Afriki, za investicijskimi programi ali za bo EU. No, morda za neko namensko določbo, da so sredstva namenjena samo razvojnemu sodelovanju. V povezavi z razrešnico. No, tudi vaše vprašanje je tako, ampak bom vseeno odgovorila. Gotovo bo to del pogajanj naslednjega finančnega okvira. In eh, to bo zajeto tudi v predlogu komisije. Zaenkrat lahko povem samo finance. Gre za vprašanje, ali bo EDF del proračuna ali ne. Naše nacionalno stališče je, da bi želeli, da je EDF zunaj proračuna. Glede samih pogajanj in pa nadaljevanja, sporozume s Kotonuja, pa gre za vprašanje. Upam, da je moj odgovor zadovoljiv. Eh, eh, mislim, da je bilo to zelo prijetno spoznavanje. Vi ste poskušali dati tudi odkrite odgovore in mislim, da so take razprave zelo, zelo pomembne. Da sem že kar nekaj govorila, ampak dovolite mi še par zaključnih besed. Najprej želela bi se vam eh, zahvaliti za koristno izmenjavo mnen imamo kar nekaj skuplih, skupnih uh, eh, pomislikov, želimo ustrezno uh, podlago za uh, gospe in gospodje, spoštovani poslanci in poslanke, želim vam čim več uspeha pri delu naslednjih tednih v okviru postopka razrešnice za leto 2016. Kurz, da haben wir zu volgende agendapunt. Sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je posebno poročilo Evropskega računskega sodišča. Karin Kadenbach je poročevalka in gre za posebno poročilo številka 16 leta 2017 z naslovom načrtovanje programov razvoja podeželja, manj zapletenosti in več osredotočenosti na potrebne rezultate. E, tu v dvorani je seveda zastopano tudi računsko sodišče. E, Odgovorn za e, to poročilo je Januš Vojčehovski. Če se poročevalka strinja, predlagam, da bi sodelavec računskega sodišča podal vod, potem pa dam besedo poročevalki, gospod Vojčehovski. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you for Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala tudi za pravilno izgovorjavo mojega primka. V imenu Evropskega računskega sodišča bi želel predstaviti posebno poročilo sodišča. Naslov je načrtovanje programov razvoja podeželja, manj zapletenosti in več osredotočenosti na potrebne rezultate. Pripravljeno imam kratko predstavitev. Upam, da bo tole delovalo.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 you have to go to the beginning. Sorry, I know, but you have to find the beginning. Okay. Ah. Okay, thank you. Let... Hvala lepa. Veste, da je politika razvoja podeželja zelo pomemben del eh, na področju kmetijstva v Evropski uniji v sedmih letih porabimo okrog 100 tisoč 000 okrog 100 milijard evrov, tako da lahko vidite, kakšno je razmerje med obema stebroma kmetijske politike, torej med stebrom za razvoj podeželja. Tukaj vidimo približno ena, eno četrtino vseh odhodkov za kmetijstvo. Okrog 14 eh, milijard evrov na leto porabimo na splošno pa 58 milijard evrov za kmetijstvo skupaj, 14 milijard za neposredna plačila, 4 za tržne ukrepe in 14 milijard za razvoj podeželja in programe razvoja podeželja. Na tem le prikazu vidite, kako so porazdeljena proračunska sredstva za razvoj podeželja glavni upravičenci so Francija, Italija, 11 odstotkov obe državi, vsaka pravzaprav, v tem Nemčija 10 odstotkov, Poljska 9, Romunija 8. To so največje koristnice programov za razvoj podeželja. Na tem zemljevidu pa imamo področje naših revizij. 118 imamo teh programov v Evropski uniji. Programi so organizirani na ravni držav članic, recimo na Polskem, v Romuniji, v Grčiji. V nekaterih državah so organizirani na ravni regij, Italija, Nemčija, Španija so tak primer. Deset programov lahko preučimo neposredno Poljska, Romunija, Avstrija, Grčija, Irska, potem regija Valonija, potem Baden-Württemberg v Nemčiji, Rioja v Španiji, Kampanja v Italiji in eh, dva, eh, pri dveh programih smo uporabili pri reviziji notranjo revizijsko eh, službo komisije. Med tema državama je bila tudi Danska. Kakšno je bilo revizijsko vprašanje? Glavno revizijsko vprašanje pri naši reviziji je bilo, ali je osredotočenje na uh, uspešnost, smotrnost odraženo v zakonodajnem okviru, ali imajo programi za razvoj podeželja potencial, da prispeva k boljšim rezultatom. In v samem eh, procesu eh, programiranja smo ugotavljali, kako je tudi komisija eh, sodelovala pri teh programih, kakšni pa so uradni zaključki. Programi za razvoj podeželja so po našem mnenju preveč splošni, predolgi, preveč kompleksni. Sam uh, proces oblikovanja programov je predolg in programi niso bili dovolj osredotočeni na rezultate. No, če ne spregovorim malo manj uradno, lahko povem, da so ti eh, glavni zaključki 4xL preveliki. Strukture so preobilne, programiranje predolgo, prepozno se programi sprejmejo in programi so premalo osredotočeni na rezultate. Torej, štirikrat L. Zakaj pravimo, da so ti programi preobsežni? Na tem le prikazu vidite, kako obsežni so programi za razvoj podeželja. Vidite lahko, da smo imeli v finančnem obdobju od 2007 do 2013 povprečno velikost teh programov 458 strani to je bil naj, najobsežnejši program v tistem obdobju. Izhajal je iz Baden-Württemberga. Oziroma največji je bil iz Baden-Württemberga, 718 strani. Avstrijski program pa je bil najmanj obsežen, imel je 370 strani. V obdobju od 2014 do 2020 pa je poprečna velikost eh, programov 781 strani, naprimer v Grčiji več kot tisoč strani. Samo na Irskem je bil program za razvoj podeželja nekoliko krajši. 456 strani. Nasplošno je vsak program za razvoj podeželja v primerjavi s programi iz preteklosti predvsej bolj obsežen. Po našem mnenju so ti dokumenti predolgi, preveč kompleksni. Evropska komisija enostavno od držav članic zahteva preveč. Po mnogih razpravah o poenostavitvi skupne kmetijske politike, se spomnim, da smo se recimo tudi v tem parlamentu pogovarjali o tem odboru za kmetijstvo. Rečeno je bilo, da je potrebna poenostavitev. Tudi uh, organizacija kmetov Kopa Kođeka uh, eh, je pripravila uradno izjavo, da je apsolutno potrebno poenostavljanje skupne kmetijske politike. No, in s temi programi za razvoj podeželja vsekakor nismo dosegli poenostavitve. Uh, sama priprava programov je vse bolj kompleksna. Kmetije programe težko eh, razumejo. Eh, veliko je treba zbrati podatkov, ki so sicer zanimivi za akademike, ne pa za kmete. Tako da je to zelo pomembna ugotovitev. Potem smo ugotovili, da so programi za razvoj podeželja rezultat predolgega postopka. Na tej sliki lahko vidimo, koliko časa je trajal postopek priprave programa. V povprečju približno eno leto, malce, malce manj, 11,2 eh, meseca. Nekateri programi so bili pripravljeni hitreje, nekateri pa so zahtevali še več časa. To je po našem mnenju predolgo obdobje. Preveč časa se izgubi. Naslednja ugotovitev je, da so bili programi za razvoj podeželja sprejeti prepozno. Zdaj je pravi čas, da se pogovarjamo o tem, kaj ti smo v enakem obdobju kot leta 2004 ali pa leta 2011, gre za začetek razprav o naslednji skupni kmetijski politiki. V zgornjem delu slike lahko vidite, kakšno je bilo stanje v finančnem obdobju leta 2007 do leta 2013 Prvi predlog komisije je bil sprejet eh, julija 2004. Uredba sveta, takrat je bila možna le uredba sveta, je, ta je bila sprejeta eh, leta 2005, potem leta 2006 je prišlo do izvedbe, takrat je bila iz, sprejeta izvedbena uredba leta 2007 smo imeli prvo obdobje novega finančnega obdobja. Takrat je bilo vse pripravljeno. Potem imamo finančno obdobje od 2014-2020. Predlog komisije je bil predstavljen oktober 2011. Uredba sveta in parlamenta je bila sprejeta decembra 2013. Izvedbena uredba je bila sprejeta strani komisije leta 2014, kar je pozneje kot sicer. In eh, zdaj na naslednji sliki lahko vidimo, kakšne so praktične posledice tega stanja. Kje z področja razvoja podeželja je zdaj 21 odstotna, kar pomeni, da 79 odstotkov sredstev ni porabljenih. Je bila absorpcija 29 odstotna, to je bila poprečna stopna črpanja. Naslednji prikaz je verjetno za posta eh, sprejeti nova kmetijska politika in nova politika za razvoj podeželja, če boste sprejeti po letu 2009, bolje načrtovana kmetijsko-okoljska schema. Torej, to so vse zelo splošne izjave. Če pa hočemo sredstva eh, izkoristiti bolj učinkovito, potrebujemo bolj eh, specifično opredeljene cilje, če eh, priporočila. No, ampak mislim, da je najpomembnejše priporočilo, v eh, samem povzetku našega poročila Evropskemu svetu, eh, komisiji in pa parlamentu priporočamo tudi eh, izčrpen pregled, preden se določi nek dolgoročni. Ko gre za posebej zanimivo, posebno poročilo, sedaj pa dajem besedo poročevalki, da se odzove. In kar nekaj kolegic in kolegov se je že prijavilo k besedi, poročevalca v senci, gospod Feningen, gospod Novakovski, gospod Egnju je direktor. Um, referata Agri A in prav gotovo bo želel podati tudi odgovore na vaše vprašanja. Morda vam lahko damo besedo po gospej Kadenbach, tako se lahko odzovete na to, kar bo povedala, potem sledijo drugi govornik in potem še. Eh, Hvala, predlagam eh, da najprej dam besedo gospodu Milučefu in On se lahko odzove na predstavitev poročila, potem pa bomo nadaljevali z eno obeh poročevalcev v Senci. Razvoj podeželja je vedno bolj pomemben za mnoge državljane v Evropski uniji. Upoštevajoč naravo teh programov in um, vrsto upravičencev, moramo zagotoviti, da bodo upravičenci razumeli eh, filozofijo teh podpor. Kaj ti včasih, ko se srečamo z državljani iz teh regij, se mi zdi, da eh, je ljudem ljubše, da grejo eh, k eh, banki in tam eh, najamejo posojilo, kot pa da sodelujo z nekimi svetovalci in da se spustijo v nek dolg in včasih tudi um, stroškovno intenziven postopek. Če veliko upravičencev ne razume, kako eh, deluje financiranje razvoja podeželja, moramo to spremeniti in ne izboljšati razlago, kako to fun funkcionira. Um, ne gre samo za kritiko samo po sebi, temveč mislim, da je to pravi trenutek, da um, naredimo bilanco in da se naučimo iz zadnjih programskih obdobij in da upoštevamo, da um, Če želimo zagotoviti dovolj denarja za kohezijsko politiko in razvoj podeželja, moramo to storiti na način, da bo vsak upravičenec, ambasador um, unije in teh programov. Drugače, nihče ne bo eh, srečen s tem, niti mi, ki smo najboljši prijatelji upravičencev v tem odboru in tudi upravičenci in komisije ne bodo srečni s tem. Stopnja napake je visoka in mislim, da imamo čas ne za revolucijo, temveč za evolucijo, ko gre za načrtovanje razvoja podeželja 2021 do 2027. Želim čestitati članu računskega sodišča za um, kakovostno poročilo, ki ga moramo uporabiti na najboljši možni način in sicer tudi za komuniciranje, kajti moramo eh, z, se zavedati tega, kar je bilo doseženo doslej, tudi če je to včasih komplicirano, mislim, da smo dosegli dobre rezultate, pomembne rezultate in da jih moramo postaviti tudi v pravo luč. Hvala, gospod Franek. Hvala, gospod predsedujoči. Informacija je moč in to je prav gotovo močna informacija, ki jo lahko uporabimo pri formulaciji naslednjega programa SKP. Lahko se iz tega učimo če si ogledam stopno črpanja, predvsem za mojo državo Irsko, kako je ta stopnja od 52 eh, padla na eh, 3, 38 odstotkov. Edino, kar me pri tem preseneča, je, da eh, ni padla še nižja, kajti eh, prej je to bil kompleksni program, zdaj pa je še veliko bolj kompleksen program. In kar bo zanimivo videti, eh, je. 52 in 48 odstotkov in 38 odstotkov, torej 52 in 38 odstotkov, to je stopnja črpanja v Irski in v drugih državah, državah, eh, kako to vpliva na znesek, ki ga dobijo eh, kmetje. Prejšnja schema je bila zelo komplicirana in ljudje so se pritoževali, ampak dobili so nekaj denarja na koncu te verige. Sedaj pa ta schema ni samo kompleksna, ampak zaradi kompleksnosti je eh, znesek se znesek uporabi predvsem tudi za to načrtovanje. Torej, kmetje se skrbijo za okolje in morajo prehranjevati tudi svoje družine. In mislim, da eh, v bistvu skoraj ne, dobiva, ne dobijo nič več od tega in eh, jim ostanejo samo še preglavice. Torej, eh, pri prejšnjih programih je bilo tako, eh, da so ljudje raje sodelovali, če so vedeli, da bodo dobili denar. Kako to spremeniti sedaj in kar zadeva programe na osnovi sm smotrnosti in določanje nacionalnih ciljev, to je dobra ideja nekatere države pa imajo zelo nizke cilje. Um, in potem rečejo, da so celo presegli te cilje, čeprav so določili smešno nizke cilje. Rezultat tega. To je uvod, torej sem Združenega kraljestva. In pri tej predstavitvi porabljenega denarja ena četrtina vsega proračuna EU, za to gre pri tem poročilu in polovica tega se denarja um, resta likvidi, rale, neporavnane. Um, račune. Torej, očitno eh, nekateri registratorji in svetovalci, ki iz tega vlečejo veliko denarja. In zato bi bilo dobro, če bi vedeli, kolikšen je ta delež. Imamo povezava med lasimi, ki so vam še ostali in kompleksnost te teme. To velja tudi za gospoda Mulučev iz komisije. On ima primjera lasija. Eh, hvala gospod predsedojoči, e, prisrčna hvala e, tudi za ovod. E, prihajam iz odbora za kmetijstvo, lepo, da ste me povabili sem. Prišla sem nekoliko pozno, ker sem imela sestanek še v nekem drugem odboru. Imam pa nekaj konkelja. Videli smo, kakšna je stopna absorpcije. 13 odstotkov smo videli za Španijo, no presenetljivo. In sicer bi sedaj to bilo vprašanje za komisijo eh, v moji državi eh, Španiji. Sicer imamo 18 vrstnih eh, programov razvoja podeželja. In kar vpliva na boljšo ali slabšo izvedljivost. Ne vem, um, to je pač tako podano um, strani naše ali. Prišla sem nekoliko prepozno, morda ste o tem že govorili, ne vem, žal mi je. In sedaj drugi stebr. To so sofinanciranja podeljevanja sredstev, vendar pa države in regije um, nimajo enakega statusa. Nekater potem je potrebno ta sredstva najti, preden se sploh potegujemo za tak program. E, to sem želela povedati tudi s pričo krize v prežljivost virov. Za tiste, ki imajo več virov, e, ni tako najti sredstva, za, težko najti sredstev za sofinanciranje. In to je spet nekaj, kar kriza postila tudi sledove. No, vse to sploh ni moglo biti drugače in to se odraža tudi na teh e, programih tudi pri eh, programih, ki se sofinancirajo. Ampak sedaj imamo aktualni okvir. Reforma 2014 teče z okvirom, javljeno za juni 2018. No, tu že imam svoje dvome, ali bo to um, izpeljano pravočasno tu v proračunskimi elementi, kot pa za potrebo izvajanja neke nove politike, ki bi se močneje prilagajala dejanskim potrebam eh, okvira. No, to bi me dejansko zanimalo. In to je zelo težavn vidik in to je zelo pomembno. Ne samo za veseli, da eh, so tukaj tudi kolegi iz eh, kmetijskega odbora in da bogatijo debato. To bi morali še večkrat ponavljati. Hvala, to so računsko sodišče in v tem zaporedju dajem tudi najprej besedo komisiji. Hvala lepa. In tu um, je bilo postavljeno postavljeno vprašanje zapletenosti politike, predvsem za končnega upravičenca za kmetijskega če. Torej, svetovalna služba je bila omenjena. Če je sistem svetovalcev nekaj, kar dobro deluje, bi bo lažje za kmetijske proizvajalce dobiti pravilne nasvete in dobiti eh, podpore, kot pa da se obrnijo, obrnijo na banko. Torej, komisija se nagiba k poenostavitvam, bo pa v rokah držav članic, da natančno opredelijo, kaj naj bo kompleksno in kaj naj bo enostavno za končnega upravičenca. Torej, v prihodnosti. Eh, v rokah komisije. Mi nočemo otežiti dela kmetovalcem, temveč mi želimo izvajati to, kar piše v uredbi. Če bodo v uredbi samo še osnovne zahteve, potem bodo intervenci doma. Sedaj pa vprašanje gospoda Flanagana. Uh, Eh, ki nam je pri srcu v komisiji in sicer o smešno nizkih ciljih. V prihodnosti želimo povečati raven ambicij in tudi vključeni v sporočilo in trenutno se ukvarjamo specifičnimi cilji, ki bodo opredeljeni v zakonodaji in na osnovi teh ciljev bomo določili raven ambicij, trenutno definiramo tudi kazalnike, govorimo o treh skupinah kazalnikov, um, um, učinek, um, rezultat um, in output in na osnovi tega bomo ocenjevali tudi ambicija. Um, Gre za prvi in drugi stebr in komisija bo sprejela cilje v zvezi s tem. Torej, ti smešno nizki cilje, o katerih ste govorili, teh ne bo več, kajti komisija bo um, sodelovala v pripravi teh načrtov skupne kmetijske politike. Potem to, kar je povedal kolega iz Združenega kraljestva, to je bolj za kolega iz direktorata za proračun, ampak eh, kolikor se to tiče kmetijstva in gospod Vojčehovski je rekel, da imamo tri četrtine odhodkov v prvem stebru, torej tu nimamo teh nizkih stopenj, temveč više stopne, kaj ti gre za letne odhodke. Skupna kmetijska politika je bolje zastopanja pri odhodkih. E, razvoj podeželja, torej nas to ne skrbi, nas ta situacija ne skrbi, 25 odstotno povprečje, seveda imamo tu in tam kako vprašanje za nekatere države članice in regije in skupaj z njimi sodelujemo pri, eh, v odborih za spremljanje, pri rednih srečanjih, da bi povečali črpanje, stopnjo črpanja, vendar ta raven nas ne skrbi in ne vidimo v trenutku um, velike eh, nevarnosti, da bi prišlo do neporabe sredstev. Potem, kar je povedala gospa Garcia, prvo vprašanje. Tu želim direktno odgovoriti, ne, ni povezave med um, nacionaliziranimi in regionaliziranimi državami članicami. Naprimer, Nemčija, to je federalna država, kjer so ker programi dežel se izvajajo zelo dobro in ponavadi tudi zelo hitro. V nekaterih drugih državah V Franciji imajo sedaj tudi regije, v nekaterih regijah je poraba sredstev dobra, v eh, nekaterih pa zgleda drugače. V Španiji, Španija je eden od primerov, Eh, nizkega črpanja in poznega sprejetja programov. In ko smo sprejeli program, sem bil direktor, ki je bil pristojen za Španijo in lahko vam rečem, da smo se zelo trudili za sodelovanje s španskimi eh, sodelavci, da bi sprejeli programe pravočasno. V nekaterih primerjih je šlo tudi za politične probleme, eh, kaj ti nisto hoteli zaradi nizkega črpanja doseči hitrih rezultatov. Potem sofinanciran bo tudi manj denarja za razvoj podeželja. V nekaterih primerjih Naprimer, v kohezijskih regijah imamo više stopne sofinanciranih proračunih, ampak to je veliko vprašanje eh, in ne odloča se na moji ravni o tem, ali bo kofinanciranje programov mo, možnost, da je to sofinanciranje, dele sofinanciranja zelo nizek ali da tega deleža sploh ni. In vprašanje poročilo. Odgovoril bom v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 v kratkem bomo podali tudi neko analit in zgleda, da um, delamo za dosego skupnih ciljev in sicer za izboljšanje skupne kmetijske politike v Rim. In to razumevanje naj ne bi zahtevalo pomoči svetovalnih služb. In zato um, tudi Eh, želimo to poenostavitev in sedaj se želim zahvaliti gospodu Flanaganu in drugim, um, ka, um, torej moramo um, izvesti tako revizijo podatkov, še nimamo in vam jih tudi ne moremo predstaviti. Gospod Ignju je vprašal o, spraševal o SK je več sredstev eh, iz, premaknila iz drugega stebra v prvi stebr, torej tudi taki transferi so bili odboru za kmetijsko politiko. 13 odstotna stopna črpana v Španiji, na to ste opozorili, v poskusili bomo um, prebiriti izvajanje tega programa nacionalnimi programi, regionalnimi programi. Seveda, to je lahko tema razprave. Da povzamem, gospod predsedujoči, hvala, da ste nam.